liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi kolegi in kolegice, sedaj ne potrebujemo več veliko časa. Vidim, da vas je veliko že zapustilo dvorano. Trdo smo delali dve uri in pol. šlo je za zelo zanimivo razpravo z zelo dobrimi strokovnjaki, ki so predstavili svoje stališče in nam dali material, o katerem moramo razmišljati. Mislim, da sedaj ne potrebujemo dolge razprave, ampak formalno moramo predstaviti osnutek poročile, zato bi besedo predala kolegici trupel, če želi kaj dodati, kaj kar že ni bilo povedati. Helga, izvoli. Um, to je bilo zelo dobra javna predstavitev in z naše strani, potem kar si povedala ti, smo povlekli politične zaključke. Ko gre za brezposelnost mladih, moramo imeti jasno sporočilo, da želimo storiti več, ko gre za. Uh, zniževanje stopnje brezposobnosti mladih. Tukaj potrebujemo več sredstev. Poleg tega pa potrebujemo po drugi strani voluntary solidarity, torej prostovoljno solidarnost. To je najboljši pristop in želimo v tej smeri tudi usmeriti komisijo. Želijo več solidarnosti, želijo pa storiti tudi več za boj proti brezposobnosti, torej dve ločeni zadevi. Že vso popovdne govorim, tako da ne bi nadaljevala. Mislim, da je jasno, kakšni so moji politični interesi, ampak zanima me, ali bi kolegice in kolegi dodali radi še kaj, česar še niso povedali. Razen eh, grških komunistov in tistih, ki so čisto na desni, mislim, da se lahko vsi razumemo in da lahko eh, najdemo skupne točke pri tem novem programu. Vprašanje je samo še, ali naj bo to znotraj programa Erasmus, ali izven. To bo verjetno uh, ključno vprašanje. Obstajajo dobri razlogi za obe opt opciji in vprašanje je, kako bo to vključeno v večletni finančni okvir, ali je torej prednost ali slabost, da bi bilo to umeščeno v Erasmus. Zanima me, kaj pravijo drugi, sama pa bi kar tukaj zaključila. Bom pa seveda pripravila predloge sprememb in kompromise. Hvala. Najlepša hvala. Rok za pripravo predlogov sprememb je 20. oktober ob 12. Glasovali pa bomo 22. januarja. To smo morali še enkrat preložiti, drugače Impel ne bi imel eh, možnosti, da glasuje oziroma Impel bi glasoval tik pred nami in potem ne bi mogli upoštevati njihovih predlogov sprememb. Tukaj je relevanten 54. Eh, člen poslovnika in zato imamo zelo natančen sistem glede tega, kako je Empel udeležen pri tem dosjeju. Kar se tiče proračuna, ima tukaj eh, Empel vlogo, pa tudi Agri in budžet pripravita lastno mnenje in vsem želimo dati možnost, da pravočasno pripravijo to mnenje in da ga lahko mi upoštevamo. Mi smo namreč eden izmed odborov, ki resno vzame mnenja, ki jih pripravijo drugi odbori. Pri nas je to drugače kot v drugih eh, odborih, ki to bolj eh, nekako spregledajo. Torej, 20. januarja bomo glasovali o poročilu v celoti. Trije ste se že javili, vsi trije, ki ste še tukaj, in potem lahko eh, zaključimo za razpravo. Dan je bil namreč zelo dolg. Šojdrova, izvolite.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 vsemu temu in torej podpiram predlog tudi spremembe naslova same, torej samega poimenovanja. Um, naj povdarim, da prvotni osnutek uredbe komisije um, vsebuje določene pomankljivosti. Če si ogledamo cilje, ki jih zasleduje ta uredba, bomo ugotovili glede vzpostavitve Evropskega solidarnostnega, eh, solidarnostnih enote in zozirno tudi na specifične cilje in tudi v splošnih ciljih nikoli ne bomo našli omembe besedice solida, eh, prostovoljstvo. E, torej, eh, kako da to sploh ne spada na to področje. In torej mislim, da tukaj ne gre za neko eh, formalno pomankljivost, ampak eh, morda je nekaj eh, več. Eh, poročilo Helge Trupel eh, pa eh, zahteva, da se osredotočimo tudi na to in torej popolnoma se oglašam s celo vrsto predlogov, ki jih vsebuje eh, besedilo gospe Trupel in predvsem bi želela zvedeti, če bi skrčili sklop zaposljivosti ali zaposlovanja ali Če v tem primeru bi eh, lahko vse skupaj ohranili v sklopu Erasmusa, in če bi se lahko bolj osredotočili na solidarnost, prostovoljstvo, to bi bila priložnost za to, da oblikujemo zelo zanimiv program na, na tem področju. Poleg tega pa bi bilo potrebno povdariti, da eh, v sklopu, eh, sklopa, torej v, v sklopu zaposlovanja bi bilo potrebno okrepiti tudi plat solidarnosti. Eh, mislim, da če bomo to razumno vodili, bomo deležni ustrezne podpore. In kot poročevalka v Sensi pričakujem za zanimanjem nadaljne sodelovanje. Najlepša hvala, Silvija, izvoli. No, stvari, ki jih še nismo povedali, časa namreč ni veliko o imenu. Tukaj imam neko pripombo. Uh, že od začetka sem povedala, da ne gre za neko enoto, za kor. In, uh, in to se je že uporabljalo in ljudje so to dojeli, imamo že neko etiketo, neko označbo in um, želim si, da bi to v prihodnje postalo. In torej, če bomo zapisali pobuda, se bojim, da bo to premalo. To, obstaja, to ostaja odprt problem, treba je še razmisliti. Drugič, pot, ki ste nam jo nakazali, ko sem jo nakazala sama, ko sem skušala uh, Eh, tudi odboru Ample eh, razložiti, da ne gre morda za zaposlovanje, da gre za obražovanje, za poslivost in tako dalje, da ta javnost, eh, da cilj, kot je povedala kolegica, da gre za. Um, prostovoljnost z namenom solidarnosti. To je ključnega pomene. In to, kar je uh, prišlo na dan tudi iz študije, je uh, vprašanje posredovanja. Tukaj um, se to preskoči, kaj ti uh, odnos je direkten. Manjka celoten del, uh, ki, je, ki smo ga prej imeli in to so organi, posvetovalni organi in vloga mrež. Zato bi Helgo začela vprašati. Uh, Eh, vaša dikcija teh posrednih organov se nanaša na te organizacije, na organizacije recimo kot je Youth Forum, eh, torej na mreže, ki že obstajajo. V redu, ja, potem se strinjam. Morda pa bilo dobro, če bi jih um, poimenovali kot eh, organe, posvetovalne organe. Uh, In organe za preverjanje kakovosti. Drugič, Um, jaz sem proti zasebnikom tukaj notri v, te, v tem predlogu. Mislim, da samo povzročajo uh, zmedo. Morda bi lahko napisali podjetja, prijateljice solidarnosti. Ne morejo imeti iste etikete kot druge orga, organizmi. Torej, treba jih je preveriti, želijo imeti to, izku, to izkušnjo za nekaj časa. V redu, preizkusimo jih. Uh, ampak oni niso tisti, ki zaposlujejo prostovoljce. In, torej, mojem mnenju moramo torej ohraniti zelo, zelo veliko jasnost. Hvala. Najlepša hvala, kolega Morano. E, Na hitro bom tudi sam povedal. Mislim, da je jasno se izkazala potreba, da je treba se izogniti Eh, podvajanjem med vprašanji. In če prihaja do teh podvajanj, potem ni jasnosti in potem eh, eh, tukaj gre za uredbo in uredba takoj stopi v veljavo in zaradi tega tega ne smemo pocenjevati. Potem problemi ki smo jih slišali, mislim, da vodijo v to smer, da bi se izognili temu, da bi pod istim imenom imeli začetek um, nekaj, kar je recimo um, delovna dejavnost. Po drugi strani pa imamo prostovoljstvo, ki ne izraža tega dejstva, da gre za nekaj brezplačnega. In če to ne bo jasno, potem bi lahko pod, um, pod ta dežnik, pod ta krovni dežnik uh, natrpali vse. In uh, ko govorimo o solidarnosti in o, o prostovoljstvu, se sklicujemo na člen 2 um, pogodbe in to je treba in tudi sklic na uh, listino o človekovih pravicah in to o temeljnih pravicah, oprostite. In torej eh, ta vidik, solidarnost, solidarnost je ena izmed skupnih vrednot, ki, na katere se stalno sklicujemo in po katerih se te zadeve razlikujejo od drugih. In to je nekaj, kar lahko čemu lahko damo še, let, še večjo vrednoto, če ustrajamo pri tem. Potem imam še druge vprašanja, druge pripombe, ki jih bom uh, morda, uh, kar zadeva recimo tudi opredelitev projekta. Eden vidik, Eh, pa mislim, da moramo omeniti, ker gre tukaj za uredbo. Zanima me, katere so tiste organizacije, ki lahko napotijo, pa tudi tiste organizacije, ki sprejmejo prostovoljce. Tukaj imamo eh, tako pot te, dva tedna, dva meseca. Ali pomagamo o, k temu, da razjasnimo to vprašanje, sicer ta projekt, ki, ta, pobud, ta, pro, ta pobuda, ta program, ki bi lahko bil nekaj dobrega, če bo v bodoče dobil dovolj finančnih sredstev, bi lahko to bil nek vodilni program zaradi slabo definiranih stvari, pa je v nevarnosti, da, um, da propade, torej da ne bo dober program. Danes vsi, ki so spregovorili, so povdarili probleme in so skušali tudi najti odgovore. In jasnost mislim, da je bil najbolj jasno sporočilo, ki nam je bilo poslano. Hvala. Najlepša hvala, komisija. Želite še enkrat besedo mogoče? Samo če res želite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, za to priložnost, da smo tukaj. Lahko samo potrdimo Um, in se zahvaljujemo za to javno predstavitev. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti uh, strokovnjakov in tudi izmenjavi mnenje. Do sedaj smo si zabeležili že veliko stvari, ki smo jih slišali. Kar zadeva jasnost, bi želela ponoviti to, kar je uh, moja direktorica povedala prej. In sicer, da je uredba samo začetek uh, procesa potem imamo cel postopek uh, izvajanja, implementacije, kjer lahko izvajamo program in v skladu z potrebami na terenu. Že na začetku nismo želeli v Bruslju definirati, kakšne so potrebe in zato so opredelitve tako ohlapne in morda bi bilo vredno omeniti, da ti eh, organi za implementacijo bodo z nami, ko pri sprejemanju eh, programa in nadziranju nad cilji. Samo toliko. Hvala. Najlepša hvala. Tudi jaz bi še enkrat eh, potrdila, čim bolj jasna kot je uredba, čim bolj jasno kot so definirane zadeve, tem manj težav bo pri izvajanju saj potem ni več potrebno interpretirati, kako je to mogoče komisija mislila, kaj so imeli v misli tisti, ki so pisali to besedilo. Torej, jasnost zakonodajnih besedil je glavni cilj. Drugače bo kasneje prihajalo do več nesporazumov. Helga, želiš besedo še enkrat? Ja, strinjam se s tem. Imamo dovolj drugih programov, ki niso jasni veliko težav imamo v različnih direktivah, ko eh, ne vemo, kako se to interpretira. Vedno, ko so besedila nejasna, nastajajo politični problemi in eh, to se da potem izkoriščati in politično nismo zadovoljni s tem. Tudi pri tem programu je važno, da morajo biti naši cilji jasno definirani, da morajo biti opredelitve jasne. Pokomentirala bi to, kar je povedala Silvija. Sodelovanje z organizacijami za mlade je ključnega pomena in celoten duh mojega poročila je ta, da so to največji strokovnjaki in izkoristiti moramo njihove izkušnje. Zato se moramo sestati z njimi in to je pomembno. Namreč oni so delali na terenu vedo, kako se obnašati do posameznih skupin mladih in torej pristop ne sme biti od zgoraj na vzdolj, ampak od spodaj na vzgor. Hvala. Helga, Luigi, spregledala sem te želiš besedo še enkrat. Ja, zelo velocisimo. Zelo hiter bom. O, razumem odprtje, ampak ker gre za uredbo, um, se bojim, da, ga, da bomo to uredbo kompromitirali. Uh, politične in pravna podlage je nujno potrebno in zato mislim, da bi bilo vredno, da, se, da si prizadevamo in mi zagotovo želimo sodelovati z komisijo. Uh, in torej, da bodo ti temelji jasni. Že vprašanje v Erasmusu ali zunaj Erasmusa, že to se mi zdi resno vprašanje z političnega in pravnega vidika in to seveda pravim v sodelovalnem duhu. Ja, Najlepša hvala. Tako, zahvaljujem se vsem skupaj, vsem, ki ste ostali do konca. Hvala, da ste zdržali tako dolgo hvala za ta zelo zanimiv sestanek danes popovdne in še enkrat hvala tolmačem in tolmačkam. Vsem jim želim prijeten večer. Naj vas opozorim še na naslednji sestanek 19. oktober, ki bo potekal od 9. do 12.30 ure. Do takrat se bomo pa videli še ob drugih priložnostih. Želim vam lep večer, nasvidenje.